bene. E, signore e signori. Gospe in gospodje, bom govorila italijansko, tako da prosim, da si nadanete slušalke. Predlagam, da začnemo z današnjim zaslišanjem v odboru za kulturo, mlade in državljanstvo lepo pozdravljam tudi kandidata za komisarja, gospoda Tiborja Navračiča. Par uvodnih informacij. Verjetno veste, da je to zaslišanje za nas zelo pomembno, pa ne zgolj za odbor za kulturo in izobraževanje, ki mu predsedujem, ampak tudi za odbor ITRE in odbor PETI. Odbor ITRE je pridruženi odbor, odbor PETI pa povabljeni odbor na tem zaslišanju. To zanimanje odborov kaže zgolj na to, da ima ta kultura in ustvarjalnost veliko vrednost že sami po sebi, pa tudi prečno gledano zlasti z vidika gospodarstva in socialnih inovacij. Tudi izobraževalne politike, politike usposabljanja, politike oblikovanja veščin, politike državljanstva morajo biti v strategiji EU 2020 postavljene bolj v središče. Za nas so to res ključne tematike, če želimo dokončno uveljaviti vsa načela iz pogodbe o Evropski uniji. Poleg tega pa se želimo pogovoriti o tem, kakšne ideje imamo, ko gre za razvoj Evrope, kakšne so naše ideje na področju državljanstva, kulture, izobraževanja in tako naprej. Gospod Navračič, nobenega dvoma ni, da ne moremo zanemariti pozivov evropskih državljanov, ki so bili izraženi v zadnjem mesecu. Danes imate priložnost na tem zaslišanju nasloviti tudi širšo javnost upam, da boste podali jasna zagotovila glede tega, da tudi vi podpirate določbe iz pogodbe, da se zauzemate za odprto kulturno politiko in da boste odprto igrali ulogo komisarja zadolženega za to področje v Evropski uniji. Bi vas pa rada obvestila še o samem postopku za današnje zaslišanje. Smernice za zaslišanje kandidatov za komisarje so natančno opredeljene v 16. prilogi poslovnika. Tam piše, da bo parlament presodil vsakega posameznega kandidata na podlagi njegovih kompetenc, zauzetosti za Evropsko unijo in osebni neodvisnosti. Od tega je odvisno, seveda, ali bo kandidat potrjen ali ne. Predvsem si želimo izvedeti, ali so kandidati za komisarje dovolj usposobljeni za prevzem dodeljenega delovnega področja. Prejeli smo tudi odgovor na vprašanja, ki smo jih zastavili. Vsi člani so dobili odgovore v svojih jezikih. Poleg tega v mapah, ki ste jih dobili za današnje zaslišanje, najdete odgovore na vsa ta vprašanja, pa tudi življenje pis kandidata kako bo potekalo današnje zaslišanje. Na začetku bo kandidat za komisarja, gospod Navračeč, dobil besedo za maksimalno 15 minut. V tem času bo lahko podal uvodne besede, povedal vse tisto, kar se mu zdi pomembno. Sledil bo krok 45 vprašanj članov parlamenta. Uporabili bomo načelo ping-pong, kar pomeni, da bo na voljo minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor komisarja. Torej se skupaj tri minute za posamezen sklop. Besedo bodo dobili predstavniki političnih skupin, tudi samostojni poslanci. Naj povem še to, da odbor ITRE, ki sodeluje kot pridruženi odbor sodeluje v nekoliko drugačni funkciji kot odbor Peci, ki je tu zgolj povabljen odbor. Ob koncu kroga vprašanj in odgovorov bo kandidat Navračič dobil priložnost, da poda še sklepne besede v petih minutah. Danes imamo na voljo poln jezikovni režim, razen malteščina ni na voljo. Kolegicam in kolegom se zato opravičujem, ampak ni bilo možno zagotoviti tolmačenja v malteščino. Zaslišanje se lahko spremlja tudi preko spletne strani parlamenta, na voljo bo tudi video posnetek. Naj povem, da bodo vse vaše pripombe tolmačili, zato vas prosim, da ne hitite preveč, ko podajate svoje pripombe in vprašanja. Še enkrat torej, prisrčno pozdravljam kandidata Navračiča in mu predajam besedo za pet.